in sicer z dnem 25. novembra 2015, kakšna pripomba? Ne, s tem je torej mandat potrjen. V skladu z členom 105.6 poslovnika je predsednik konference predsednikov odborov sporočil, da ni ugovora dvema mnenjima odbora za proračun in odbora za nadzor proračuna in sicer gre za delegirane akte, proti katerim ni ogovora, zato so ti delegirani akti potrjeni, razen če bo priča skupina ali 40 eh, poslancev ugovarjalo temu eh, predlogu v naslednjih 24 eh, urah. Priporočila so na voljo na spletni strani.